Jutri bomo glasovali proti eh, preganjanju seksualnih manjšin eh, v eh, Čečeniji, tako da preprečimo nasilje in pomagamo tistim, ki so po